Colleagues, first of all, my. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej se upravičujem za manjšo zamudo. mislim, da bi verjetno moral odstopiti zaradi tega. No, dnevni red eh, ste prejeli, ste vsi zadovoljni z dnevnim redom? Dobro. Potem pa najprej med nami pozdravljam skupino obiskovalcev iz Spodnje Saške, ki so tu na povabilo Gizine Meissner. Prav tako so mi dali, da so v to skupino vključene tri mlade dame, ki so morda prihodnja političarka v Evropskem parlamentu. Če boste sledili tem sanjam, to pozdravljam. Ste pa vsekakor dobrodošli oziroma dobrodošli tu med nami v odboru za promet in turizem. Kar zadeva izid eh, srečanja koordinatorjev včeraj, imeli smo predstavitev generalcije MOV, kar zadeva varnost v letalskem prometu v zvezi z seznamom letalskih prevoznikov, ki imajo prepoved preletov v Evropski uniji. Gre za tako meni črni seznam, čeprav ni črn, ampak vendarle to je. In eh, koordinatorji so se seznanili z informacijami, ki jih je komisija posredovala s tem v zvezi. Prav tako smo se seznanili z novostmi na področju komitologije. Eh, gre za opomnike 10, 11 in 12 iz meseca marca. Prav tako je gospod Groš poročal o obisku delegacije na Madeiri, ki je bojda bila zelo uspešna in se zahvaljujem vsem tistim, ki so pri tem sodelovali, še posebej gospodu Grošu, ki je to odpravo vodil v mojem imenu. Torej, naslednja točka na dnevnem redu. je glasovanje. Nekoliko smo morali spremeniti stvari, ker je glasovalna naprava na tej strani. Na tej strani te arturske sobe, v kateri smo glede na eno okroglino. Torej, najprej prosim, če preverimo, ali vse naprave delujejo. rezultat boste videli le na vaših ekrančkih v klopeh, nimamo velikega ekrana. Torej, ste vsi glasovali? Dobro. Thank you. Torej, začnimo. Najprej odobritev dogovora s svetom in komisijo glede predloga direktive o namestitvi infrastrukture za alternativna goriva. Eno samo glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je poročilo gospoda Fidance, mimo grede. 28 glasov za, 2 proti, 2 vzdržana, s tem je to poročilo sprejeto. Čestitke, gospod Fidanca. Karlo, si tu? To je zelo popularen si bil pri tem glasovanju, Karlo, vidiš. Dobro. Naslednje je glasovanje o predlogu direktive. In sicer gre za odobritev dogovora s svetom in komisijo o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje in eh, upravljanje z obalo. Glasujemo, poročevalka Igezine Majsner. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 4 je proti, 2 vzdržana. Sprejeto in čestitke, gospa Majsner. Gezine, želiš kaj povedati po tem glasovanju? Zdaj? Mikrofon, lepo prosim. Ja, še enkrat sem se želel zahvaliti vsem, kajti to je bil res zelo težaven postopek. Sploh nisem verjela, da nam bo uspelo in dejstvo, da je zadeva tako tekoče tekla, je povezana tudi z odličnim sodelovanjem s poročevalci v Senci, z Wernerjem in s Keithom in s Pirosom ki so vsi pripomogli k temu, da smo dojeli, da so določene spremembe potrebne. Eh, tudi v svetu smo uspeli stvari spraviti skozi in to smo želeli povedati. Zdaj imamo pred seboj tako imenovano modro rast z nadziranim pristopom, tako da bo tudi naše morje ostalo zdravo. Tako da mislim, da je to zelo pomembno poročilo in zato še enkrat hvala vsem. Hvala lepa. Naslednje pa je glasovanje o dogovoru s svetom in komisijo glede sklepa o uveljavitvi evropskega sistema ECOL, poročevalec Debaker. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Filip, To samo dokazuje, da se čudeži vendarle dogajajo, vidiš. Torej, konec glasovanja 23 za, 7 proti, 2 vzdržana. Sprejeto in čestitke gospodu Debakarju. Tako, zdaj pa pred nadaljujemo. Gasilska slika za poročilo, ki ga moramo pripraviti ob koncu mandata, če se torej lahko vsi člani odbora tukaj na sredini kroga zberemo, da se slikamo, potem pa nadaljujemo z delom. Obiskovalci pa prosim, če potrpite z nami med tem, ko se mi kopamo v svojo luči. Well, oh, <laughs> Še predsedujoče si kravato zaveže, pa bo.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 Kolegice in kolegi, to sliko bomo vključili v petletno poročilo o delu odbora. To poročilo torej bo ob eh, koncu mandata pripravljeno. To je zdaj bil še zadnji delček tega poročila, ta fotografija, zdaj gre zadeva v tisk in prihodnji teden boste fizično lahko tudi dobili v roke na tisto naporočilo odbora za promet in turizem za preteklih pet let. To poročilo sem videl, je zelo dobro. E, razlika je zdaj ta, da tam, kjer je bil poročevalec, pri poročilu smo dali tudi sliko poročevalca ob e, samo poročilo, tako da boste tudi to videli. To je zdaj tisto, kar je novo v primerjavi z zadnjič. Ampak boste videli prihodnji teden. Torej, naslednja točka. Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na zališčih Unije. Gospod eh, Jörg Leichtfried je poročevalec. Jörga danes ni tu, tako da bom eh, prebral izjavo, ki jo je pripravil ta pa se glasi takole. Poročevalec pozdravlja stališče sveta iz prve obravnave, ki odraža dogovor, ki smo ga dosegli v trialogu in ki ga je tudi neformalno odobril odbor za promet 11. februarja 2014. Poročevalec je zadovoljen z izidom pogajanj, saj je parlament uspel obvarovati številne pomembne določbe, kot so tiste, ki zadevajo zdravje, eh, zmanjševanje negativnega vpliva na zdravje državljanov. Prav tako se je komisija strinjala s premembo direktive o okoljskem hrupu, ki zadeva oceno negativnih učinkov hrupa na zdravje. Prav tako je direktiva 49.2002 vključena v to besedilo in uradna izjava komisije je tudi priložena k osnotku priporočil. Kar zadeva informiranje državljanov, naj pristojni organi zagotovijo, da se podatki o omejitvah prometa zagotovijo brezplačno in eh, da so tudi brez težav dostopni ljudem, ki živijo v bližini letališč in tudi pristojnim organom. Pravica do pregleda pred uveljavitvijo omejitve prometa morajo pristojni organi obvestiti komisijo in eh, ostale deležnike ter pristojne organe in eh, če postopek ne izpolnjuje pravil, lahko komisija o tem obvesti pristojni organ, ki mora potem tudi preučiti to sporočilo komisije in komisijo obvestiti o svojih namerah predn uveljavi omejitev prometa. Lokalni pristojni organi pa nikakor niso zavezani odločitvi komisije, kar zadeva uvedbe omejitev prometa povezanih eh, s hrupom, kot naprimer prepoved nošnih letov. Na ta način smo tudi uspeli obvarovati cilj parlamenta in sicer eh, močno komponento subsidijarnosti. Po dogovoru s svetom poročevalec predlaga odboru naj odobri besedilo v sedanji obliki, prav tako povdarja, da če se želimo držati dogovora, moramo potencijalne amendmaje preglasovati. To torej je bila izjava oziroma poročilo gospoda Leichtfrieda. Želi kdo besedo? Jackie Foster. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi Jorgu, ki je sicer danes ni tu z nami. Mislim, da je opravil resnično dobro delo in mislim, da so razprave, ki so potekale s svetom in z ostalimi upletenimi, bile zelo konstruktivne. V osnovi se mi zdi, da smo prišli do pravih zaključkov. Zelo pomembno je, da je prišlo do prepoznanja dejstva, da smo usklajeni z uravnotežnim pristopom ICAO, eh, da smo usklajeni z mednarodnimi sporazumi. To je dejstvo in to bo še naprej dejstvo. Kar je pomembno za nas, za skupino EKR in tudi za Združeno kraljestvo, pa je vprašanje subsidijarnosti. Naše letališča in naši politiki in eh, lokalni oblastniki, ki so vključeni v te razprave, morajo še naprej ostati vključeni. Mislim, da so stvari delovale zelo dobro tekom preteklih desetletij, dogovori se sklepajo konstruktivno, želimo se vsega kar kar se da plodno letalsko industrijo, ki ogromno prispeva gospodarstvu eh, in ki je zelo pomemben člen v verigi dobav. Prav tako se strinjam, da ne želimo nekakršnih nepotrebnih amadmajev v tej fazi in mislim, da lahko države članice nasplošno še naprej uspešno delujejo na podlagi, ki jo zdaj imajo. Če se bodo izkazali kakršnikoli problemi, se lahko vedno obrnejo na nas. Mislim, da imamo nasplošno torej zelo pozitiven dogovor in še enkrat hvala lepo poročevalcu. Hvala. Dobro. Eva Lichtenberger. Hvala lepa. Hotela sem. Uh, samo na kratko še izpostaviti to, da ja, kolega Lajfric se je zelo dobro pogajal, to, kar je dosegel, je vse kako spoštovanja vredno in rezultat spoštuje tudi eh, različne eh, predpogoje in eh, različne lokalne specifike, kar zadeva hrup, ki ga ustvarjajo letališče. Iz narave stvari izhaja, da je pomembno, da se upoštevajo lokalni pogoji in to v prvi vrsti gre torej za smeri eh, vetra, za bližino naseli, za odboj hrupa od eh, hribov in podobno. Tako da mislim, da je tu načelo subsidijarnosti zelo pojemno. Tudi salomonska rešitev, ki smo jo našli, kar zadeva ulogo komisije s tem v zvezi, se mi zdi dobra en problem pa še ostaja v mojih očeh. Tako imenovani uravnotežen pristop. In ja, vem, da so to mednarodni sporazumi, ampak eh, tudi pri mednarodnih sporazumih je vendarle dovoljeno kakšno stvar kdaj pokritizirati. In ta uravnotežen pristop je po mojem mnenju izredno problematičen temelj, če se bo razširil tudi na druga področja. Bo namreč varovanje zdravja ostalo prioriteta le še tam, kjer bo to poceni. Če bomo to načelo razširili tudi na druga področja, potem bo varovanje zdravja samo še nekaj, kar mora biti, kar se da poceni. Če pa to ne bo dovolj poceni, tega varovanja pač ne bo. In to je ta temeljni problem tega komunalnega uravnoteženega pristopa. To je nekaj, na kar sem želela opozoriti, kajti v prihodnosti, in to si upam tu trditi na tej točki, v prihodnosti bomo žal imeli ogromno problemov na področju varovanja zdravja v povezavi z prometno obremenitvijo in tako naprej. Tako da res opozarjam na to, da na ta način zdravje postavljamo v drugi plan. komisija? Ja, čisto na kratko. Hvala lepa, gospod predsednik. Se opravičujem. Še nekdo želi besedo izmed članov odbora. Vem, da je težko v tej dvorani, ker ni pregledna. Boste dobili besedo na koncu komisije. Gospa Majster? Matijo? Dobro, bom jaz torej prva. Pomembno je pri tem vprašanju hrupa, torej omejevanja hrupa, letališča pazimo tudi na zdravje, ampak vendarle moram nekoliko oporekati temu, kar je dejala gospa Lichtenberger. In sicer zato, ker pri izidu pogajanj, ki ga zdaj imamo pred seboj, smo to dejstvo upoštevali. To je bilo za nas pomembno, za nas kot parlament. Seveda pa vedno obstaja ta nevarnost, da pri tem uravnotežnem pristopu kakšno stvar zapostavimo. Ampak tako, kot eh, se je zadeva izšla, mislim, da zadeve ne moramo tako interpretirati dejstvo je, da je potrebno upoštevati vse elemente, tudi varovanje zdravja, tudi medicinske razloge in tako naprej. In zato se mi to zdi dobro. Kajti zdaj se zdi morda, kot da sprejemamo zakon, ki naj bi škodoval zdravju ljudi. In to pa ni bil namen tega parlamenta, niti ni rezultat takšen, po mojem mnenju. Dobro, še kdo? Matjo? Ja. Naš poročevalec v senci, kolega Galer je tudi odsoten danes, mi je pa sporočil, da se tudi on strinja z rezultatom, eh, še posebej v zvezi s tem, kar je bilo pomembno za nas in sicer upletenost eh, komisije. Komisija se je izkazala zelo pripravljena na kompromis, kar zadeva iskanje rešitve. Žal mi je, da v celotnem svežnju, kjer smo si zelo prizadevali za to, da bi uredili celoten eh, letalski svežen. Zdaj ostaja pred nami le hrup, ampak dobro, bomo morda v prihodnje v svetu lahko obravnavali tudi druge stvari. Kar pa zadeva uravnotežen pristop, bi rad povdaril to, kar je ravno kar dejala kolegica Gezine. Naj vam dam primer iz moje regije. V Liežu imamo investicijo v vrednosti 240 milijonov, da smo letališče naredili bolj zdravju prijazno. In to je, po mojem mnenju, zelo dober primer dobre prakse, kjer eh, ekonomiko, ekologijo in zdravje ljudi usklajujemo. In eh, zato lahko z tega vidika samo pozdravim takšno rešitev, kot je pred nami. V številnih regijah Evrope mislim, da bodo ta predlog razumeli točno tako, namreč da takšna zaščita ostaja možna tudi v prihodnje. Tako da to mislim, da je tisto, kar je treba izpostaviti. Ne smemo dajati vtisa, da dajemo gospodarstvu prednost pred zdravjem ljudi. Temu preprosto ni tako, tudi pri nas temu ni bilo tako in tudi v prihodnje temu ne bo tako, kajti še kako dobro vemo, da kar zadeva hrup na letaliških območjih je to ena najbolj spornih tematik in v preteklosti smo naredili že velik napredek s tem v zvezi tudi v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in v številnih regijah bo eh, to na ta način delovalo tudi v prihodnje. To sem želel izpostaviti in tudi dati eh, primer in zgled tudi iz moje regije, kjer smo to področje še kako upoštevali. Dobro. Komisija, zdaj pa ste na vrsti. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Res, kot ste dejali, gospod Lajfric se je z nami kar trdo pogajal in pri številnih zadevah, ki ste jih omenjali, smo morali kloniti, naprimer, ko gre za eh, mejno skladna letala, pravico do eh, pregleda, delegirani akti na teh področjih nismo dosegli toliko, kot smo sami upali, eh, vendarle pa smo mnenja, da so ta nova pravila v tej novi uredbi, pravila, ki bodo uspešno harmonizirala različne vidike procesa odločanja za uporabo najboljše prakse, ki se je razvila na podlagi obstoječe veljavne direktive. Eh, najboljša praksa predvsem v smislu zbiranja ustrezne podlage za sprejemanje utemeljenih odločitev na podlagi znanstvenih in primerljivih eh, metod in podatkov, prav tako pa je pomembno, da se posvetujemo z vsemi deležniki. Po našem mnenju bo ta proces eh, preko te uredbe vsekakor predstavljal napredek v primerjavi z obstoječo direktivo in ljudje se bodo lahko lokalno odločali o morebitnih omejitvah vedenih na hrup, ampak to bodo omejitve, ki se bodo sprejemale kot stroškovno učinkovite rešitve za zmanjševanje vpliva hrupa in za doseganje zdravstvenih in drugih ciljev, o katerih se odloči lokalno. Gre torej za harmoniziran proces, ki je v interesu deležnikov, odločitve pa ostajajo lokalne. Tako da zdi se nam celostno gledano, da to je izboljšava v primerjavi s preteklostjo in eh, zato lahko parlamentu le predlagamo odobritev. Torej, 3. april ob 5. uri je rok za vložitev amadmajev, glasovanje pa bo potekalo v odboru 10. aprila. Hvala. Naslednja točka, točka 8, predstavitev študije tematskega sektorja o vplivu biogoriv na različne vrste prometa. Z nami je gospod Moreli iz eh, skupnega raziskovalnega centra, ki nam bo predstavila prvi osnutek te študije. Izvolite. Okay. Thank you. Good morning to everybody and Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Hvala tudi za to priložnost, da vam predstavim preliminarne rezultate tega osnutka študije, ki smo jo ravno kar predstavili eh, odbor gradiva vpliv biogorov na različne modalitete transporta. To študijo smo izvedli leta 2014. Gre za res celostno študijo o trenutnem stanju zadev na področju biogoriv prve in druge generacije, torej obstoječa in napredna biogoriva, prav tako pa se tudi dotikamo vseh tistih vidikov, ki so vezane na biogoriva z vidika varnosti in zanesljivosti eh, dobav, vpliva na eh, podnebje, eh, vpliv na cene mm, zemlišč in pa polščin in tudi kompatibilnost, tehnična kompatibilnost biogoriv z tehničnimi lastnostmi vozil, emisije in tako naprej. Prav tako smo zadeve izračunavali tako z podnebnih kot ekonomskih eh, vidikov, kako lahko stvari izboljšamo v prihodnje. Ta predstavitev bo kratka, zato se bomo osredotočili le na nekaj vidikov, ki jih eh, ta študija obravnava. Najpomembnejše, ampak zelo preprosto sporočilo, torej bi vam radi danes prenesli. Torej, Najprej, zanesljivost oskrbe, to je eden stebrov evropske politike na področju biogoriv. Biogoriva vsekakor prispevajo k diversifikaciji virov transportnih goriv in eh, ponujajo možnost, da se nadomesti z biogorivi tako benzinska kot dizelska goriva. 5,1 odstotka eh, pogonskih goriv smo v Evropski uniji Litro za 14 namestili z biogorivi, treba pa veriti, da smo del tega uvozili v obliki biodizla, kajti poprašovanje po biodizlu v Evropi je bistveno više kot pa proizvodna kapaciteta, tako da nekaj biodizla uvažamo, nekaj etanola po drugi strani pa izvažamo, prav tako uh, uvažamo surovine za proizvodnjo biodizla v Evropi. V vsakem let, primeru naj bi do leta 2020 na podlagi Eh, napovedi z biodizlom oziroma z biogorivi privrčevali prižno 10 milijard litrov benzina in 20 milijard litrov dizla. Vpliv na zaposlovanje, to je vsekakor zelo pomemben stebr te politike. Biogrivo vsekakor lahko imajo pozitiven ekonomski učinek na zaposlovanje, še posebej na lokalni ravni in eh, na podeželju je pomemben vpliv na kmetijstvo, na industrijo in na rafinerije v Evropi, ki proizvajajo biogoriva. Ampak nekaj, kar moramo tudi upoštevati, je nasprotni učinek zaradi povišanja obdavčitev, zaradi subvencij ali zaradi višjih cen goriv, zaradi uporabe biogoriv, je študija pokazala, da bi učinek tega pomenil, da je na splošno učinek na zaposlovanje bolj ali manj neutralen, ampak na dolgi rok je tako pri vseh politikah, ko pride do stanskih učinkov, kot naprimer zvišanje davko ali zvišanje cen, pride do potem kontra učinka, tako da ni to nobeno presenečenje, to, da se namreč pozitivni učinek lahko tudi nekoliko zmanjša zaradi omenjenih eh, nasprotnih učinkov. Koliko stanejo biogoriva na splošno, koliko nastanejo subvencije? Biogoriva podpiramo s subvencijami v Evropski uniji, in eh, strošek subvencij smo ocenili za leto 2011 na 7 do 8,4 milijarde evrov, kar predstavlja približno 14 do 17 evrov na osebo, odvisno pač od eh, metodologije študije. Odkot ti dodatni stroški? Večinoma zaradi višjih proizvodnih stroškov. Biogoriva so torej dražja za proizvodnjo kot fosilna goriva kar pomeni, da proizvodni stroški predstavljajo približno 67 odstotkov više cene biogoriv v primerjavi s fosilnimi gorivi, preostanek pribitka pa odpade na stroške mešanja, stroške administracije in tako naprej, ampak levi delež odpade na proizvodne stroške. Imamo torej veliko manevrskega prostora za zmanjševanje stroškov proizvodnje s ciljem zniževanja cen biogoriv, da bodo mm, ta bolj ali manj konkurenčna tradicionalnim gorivom. Torej, prehajamo zdaj na vpliv na kmetijstvo. Najprej biodizel. Vsekakor je biodizel privedel do povečanja popraševanja po rastlinskih oljih v Evropi v zadnjem desetletju. Več kot polovica tega višjega popraševanja odpade na uvoz. Uvažamo torej veliko rastlinskih olj, predvsem palmovega olja in to ima velik učinek na emisije CO2, kajti palmovo olje in tega vprašanja se bomo dotaknili kasneje, palmovo olje se v Maleziji in eh, Indoneziji eh, pogosto prideluje na šotni zemlji, kar ima velik eh, učinek, tudi negativen učinek eh, v smislu emisij. Dejstvo je, da palmovo olje predstavlja le manjši delež uh, olj za proizvodnjo biodizel, ostalo se nadomešča z oljno repico in podobno, tako da gre tudi za nekakšen posredni učinek. Potem etanol. Uh, Teže je oceniti učinek povečnega popraševanja po etanolu v Evropi na globalnem trgu. To zato, ker je trg žitaric bistveno večji kot trg etanola, eh, pa tako bistveno večji kot je trg rastlinskih olj. Če želimo torej oceniti učinek evropskega etanola na cene žitaric, moramo uporabiti določene modele, ki pa so, iskreno povedano, pogosto zelo razhajajoči v rezultatu, ki ga dajo. Ravno zato, ker je trg etanola v Evropski uniji relativno majhen. Zakaj? Zato, ker v Evropi uporabljamo bistveno manj etanola kot bio eh, dizel, zato je tudi učinek bistveno manjši. No, ampak tu jasno vidimo, kako so se gibale cene v preteklosti. Tu na tej sliki vidimo inflacijsko prilagojene, torej realne cene. Eh, različnih eh, rastlinskih olj od leta 2011. Črna črta pa prikazuje surovo nafto. Od leta 1995 naprej, kar je označeno z modro eh, črto, so se cene žitaric popolnoma oddaljile od cene surove nafte. In eh, cene so skozi čas eh, tudi padale od 1980 do 2005. Eh, leta 2005, ko se pojavijo biogoriva, vidimo, da se je ta trend obrnil. Povišale so se cene krmil in to se je tudi potem pokazalo na ceni surove nafte. Enako učinek vidimo tudi za žito in koruzo, torej dve osnovni surovini za proizvodnjo etanola. Tu vidimo korelacijo z ceno surove nafte in tudi obratni trend poviševanja cen na mesto zniževanja cen, ki smo bili priča do leta 2005. kar zadeva prihranek na področju izpustov topogajnih plinov. To je nekaj, kar je predmet kar eh, goreče razprave zaradi mm, posrednih sprememb rabe tal. Lahko sklepamo, da z biogorivi lahko zmanjšamo izpuste eh, topogrednih plinov eh, na neposredni ravni, če upoštevamo samo eh, izpusta CO2 pri celotnem življenjskem ciklu biogoriv. Leta 2011 smo 24 tisoč ton CO2 prihranili za biogorivi, eh, več zopet z eh, biodizlom kot z etanolom, ker je delež preprosto višji. In če tu vključimo še emisije zaradi posredne spremembe rabe tal, potem sploh pri biodizlu ne pridemo do nekakršnega prihranka pri izpustu toplogrednih plinov. Seveda obstaja potencial za povečanje tega prihranka in na naslednjih prostornicah bom pokazala, kaj lahko storimo za izboljšanje eh, toplogrednega učinka biogoriv. Torej, v svetlomodri vidimo neposredne emisije iz proizvodnje biogoriv, na levi vidimo biogoriv, etanolske surovine na desni surovine za biodizel. Tu vidimo odstotek prihranka izpustov toplogrednih plinov v primerjavi z fosilnimi gorivi in še posebej pri sladkornem trsu in sladkorni pesi imamo velik delež prihranka, pri pšenici in koruzi manj, potem biogoriva iz slame, kar je nova generacija biogoriv in ker je prihranek eh, pri izpustu fino večji, ampak eh, če vključimo še posredno spremembo rabe tal, vidimo, da se sicer skupne emisije zmanjšajo, ampak pri biogorivih pride do zvišene emisij, tako da je učinek posredne spremembe rabe tal zelo, zelo visok. No, prej sem že omenjala, da vendarle ostaja potencial za zmanjšanje izpustov topogrednih plinov. Kaj lahko storimo? Lahko zmanjšamo izpustov topogrednih plinov, če stranske produkte uporabljamo za ogrevanje ali za proizvodnjo električne energije, torej tako imamo kogeneracijo. Če proizvajamo biogoriva iz eh, žita, koruze, česarkoli že, vedno ostane nek eh, stranski proizvod v tem procesu in ta stranski proizvod se lahko uporablja kot eh, gorivo za proizvajanje toplote. Ampak v tem primeru moramo tudi upoštevati dejstvo, da ker se ti stranski proizvodi običajno porabljajo tudi kot naprimer živalska krma ali kaj drugega, s tem lahko zmanjšamo potrebo po živalski krmi in s tem izgubljamo morebitne eh, pozitivne lastnosti teh sorovin. Prej sem že omenila pridelavo palmega olja na šotni zemlji, če bi lahko preprečili takšno proizvodnjo palmovega olja, bi lahko bistveno zmanjšali uh, takšne izpuste, sploh če bi lahko uh, omilili ali omejili uh, drenažo uh, šotnih zemljišč za proizvodnjo palmovega polja. Posredno spremembo rabe tal lahko odpremo tudi, če uh, proizvajamo biogoriva na opuščenih zemljiščih in tako naprej. Vsi ti učinki združeno lahko bistveno zmanjšajo emisije, ki odpadajo na posredno spremembo rabe zemljišč. Zdaj, kar zdaj strošek prihranka izpustov CO2. Prihranek pri zmanjševanju izpustov CO2 v transportnem sektorju ima svoj, svojo ceno in ta cena je dokaj visoka pri biogorivih, v prvem redu z drugimi metodami, ampak to je vendarle zelo pomemben element tudi za transportni sektor. Na podlagi podatkov o emisijah topogenih plinov, ki smo jih izračunali v preteklosti, na podlagi stroška proizvodnje biogoriv, smo izračunali strošek prihranka pri izpustih eh, CO2, ki ga vidite tu. Če upoštevamo še posredno spremembo rabe tal pri proizvodnji biogoriv, so stroški mm, skoraj da neskončni vsekakor zelo visoki. No, zdaj pa druga generacija biogoriv in s tem se bližam koncu predstavitve. Mislim, da je zelo pomembno vedeti, kje smo pri tej druge generaciji. Vsekakor eh, so tu obeti bistveno večji za doseganje višjih prihrankov pri izpustih CO2, ampak pomembno je, da se upoštevajo vsi okoljski in ekonomski učinki, da se opravi torej celostna ocena dejanskega vpliva te druge generacije biogoriv. Naprimer, močno se zanašamo in tudi v prihodnje se bomo na uporabo gozdov pri bioenergiji. Ampak eh, oglična neutralnost ni nujna za celotno surovinsko bazo, ki izhaja iz gozdov. Če, sploh, če se, če se bo uporabljala hlodovina za proizvodnjo biogoriv obstajajo še druge možne surovine, kot naprimer eh, odpadke ali stranski proizvodi iz eh, gozdarske dejavnosti, kar pomeni, da je učinek potem bistveno nižji. Vpliv v smislu posredne spremembe eh, rabe tal pri uporabi slame in podobnega pa prav tako ni zanemerljiv in ga je treba poštevati. Vsi učinki preusmerjanja odpadnih surovin in ostankov, kar je glavna prednost druge generacije biogoriv, je nekaj, kar moramo upoštevati. Če torej želimo opraviti celostno analizo uporabe druge generacije eh, biogoriv z uporabo novih surovin, moramo najprej analizirati učinke glede same surovine, učinek eh, odstranitve slame, ki se običajno pušča na tleh, kakšen bo torej učinek, če to slamo odstranimo stal, tudi to je treba upoštevati, kajti to potem pomeni, da se lahko zmanjša stopnja oglika v tleh. Prav tako je treba upoštevati tudi učinek premeščanja. Večina teh surovin že ima obstoječo rabo, če jih torej preusmerimo v novo rabo, je treba vedeti, kakšne bodo učinke. Če upoštevamo vse tri učinke hkrati, nasplošno lahko rečemo, da druga generacija biogoriv izkazuje zelo visoko stopnjo prihranka pri izpustih CO2. Sploh biometan, ki se proizvaja z anaerobno, um, z anaerobnim predelovanjem določenih surovin, pomeni, da na ta način lahko tudi zmanjšujemo izpuste metana v tradicionalnih načinih živinoreje. Vsekakor so to zelo obetavne metode, ki pa so zaenkrat še vsaj dokaj drage. Torej, napredek pri drugi generaciji biogoriv je bil počasnejši, kot smo pričakovali, predvsem zaradi visokih stroškov. Tehnologija torej funkcionira, ampak najti moramo način, kako zmanjšati stroške. Moramo najti način, kako zagotoviti poceni surovine in eh, kako same procese tudi po obsegu povečati. Po ocenah Mednarodne agencije za energijo bodo stroški biogoriv druge generacije primerljivi stroški prve generacije v obdobju 2006 do 2050, odvisno seveda od eh, cene surove nafte. Veliko pričakovanj se vlaga tudi v tretjo generacijo biogoriv iz alg, naprimer, ampak zaenkrat je še prezgodaj za takšne ocene, ne moremo še pričakovati eh, dejanske komercialne rabe te sorovine. Dejstvo pa je, da vsi akteri zahtevajo stabilno politiko, stabilen okvir in jasne spodbude, zato da se bo dosegel napredek pri razvoju druge generacije biogoriv. Tako, zdaj pa zaključki. Ugotavljamo, da so biogoriva ena redkih možnosti za zmanjševanje izpustov CO2 v sektorju prometa. Torej, biogoriva so ena od redkih možnosti, vendar je dejstvo, da so biogoriva draga in to je drag način prihranka pri izpustih eh, toplogrednih plinov v primerjavi z drugimi možnostmi. Torej, v številnih primerjih je bistveno ceneje in laže zmanjšati izpuste CO2 s tem, da se te su iste surovine eh, kuri za, za proizvodnjo toplote in elektrike, namesto da se jih rafinira v biogorivo. Glede na okoljske pomisleke vezane na prvo generacijo biogoriv, se je izkazala močna potreba po pospešitvi tega prehoda na napredne oblike biogoriv. In to je tudi usmeritev, ki jo je obrala Evropska komisija. Tu seveda potrebujemo še nove dodatne raziskave, kajti treba je upoštevati vse učinke uporabe in proizvodnje druge generacije biogoriv. Jaz pa je, da moramo ta prehod pospešiti pod pogojem, kot že rečeno, da bodo tudi tržni učinki, konkurenca drugim sektorjem, obstoječa eh, raba in tako naprej tudi upoštevani. No in še na zadnjem ekonomska upravičenost druge generacije biogoriv. Kot rečeno že prej, to od nas zahteva, da dobimo dostop do poceni virov trajnostnih surovin, prav tako pa je potrebno eh, tehnologijo pridelave bistveno razširiti in povečati. Imamo več programov financiranja v Evropi, ki so v teku, tu imamo samo nekaj primerov, eh, največjih NR300, e eh, to je program, ki financira raziskave na področju naprednih eh, bioenergentov, potem eh, obzore 2020 in tako naprej. Vsi ti programi gredo v to smer in bodo vsekakor pripomogli k temu prehodu na napredna biogoriva. Vsa ta vprašanja obravnavamo tudi v celostnem načrtu Integrated Roadmap, ki se zdaj pripravlja na ravni Evropske komisije, kjer bodo upoštevani vsi vidiki druge in tretje generacije biogoriv. Tako, hvala lepa za vašo pozornost in veselimo se vaših pripomb in vprašanj v zvezi z našim poročilom, da ga potem lahko tudi čim prej zaključimo. Zaenkrat je to še v fazi osnutka, ker še čakamo na eh, komentarje in povratne informacije odbora. Hvala go through the coordinators. I've got at the moment Mr. Grosh, Mrs. Gospod uh, eh, Grosh, gospod Meissner in uh, eh, gospod Lichtenberger. Uh, vi ste se zaenkrat javili, kar izvolite, gospod Grosh. Ja. Najlepša hvala za to predstavitev študije. Seveda je potrebno povedati, da bomo potrebovali nekaj časa, da prebavimo vse te informacije. Vendar pa se vračamo k temu, čemur smo bili priča že pretekli teden in sicer v Porto Santo, kjer smo videli to tretjo generacijo eh, biogoriv. Govorim o algah. In ta projekt si, po mojem, zasluži veliko pozornosti. Namreč Imamo že prve rezultate. Prvi krok raziskav je eh, že za nami in prišlo je do proizvodnje elektrike eh, z pomočjo Alk eh, na otoku Porto Santo in ta proizvod je povsem čist proizvod. Na ta način lahko odpravimo tudi številne pomisleke, ki se nanašajo na biogoriva. Gre namreč za povsem naravn pojav eh, v naravi, ki ne obremenjuje okolja in eh, ki je hkrati tudi zelo učinkovit postopek za pridobivanje eh, goriv. Ker torej, ob koncu ste omenili to tretjo generacijo biogoriv in eh, zanima me, kako gledate na razvoj eh, možnosti eh, te tretje generacije biogoriv. Kako uh, gledate na možnost razvoja na tem področju in uh, Ali razmišljate tudi o alternativnih verjih? Namreč eh, ni nujno, da vedno uporabljamo samo sončno energijo ali veterno energijo. Mislim, da gre tukaj za zelo zanimivo možnost, ki bi jo morali zelo pozorno spremljati v prihodnosti. Thank you, Hvala, gospod Majsner. Ja, najlepša hvala. Tudi sama bi se zahvalila za to študijo. Zdi se mi eh, zelo zanimiva. Tako kot Matija Groš, bi tudi sama rada spregovorila o algah, torej o tretji generaciji biogoril. Kajti na vse načine poskušamo znižati izpuste toplogrednih plinov in sicer na različnih področjih, ne le eh, na področju prometa vendar pa se je skazalo, eh, da imajo tudi biogoriva eh, svoje eh, slabe plati. Zato mislim, da je to področje razvoja biogoriv iz Alk zelo zanimivo. Zato bomo morda nekateri, na nekaterih področjih biogoriv morali narediti tudi korak nazaj, ravno zaradi teh negativnih plati. In uh, pred nekaj leti sem bila na neki predstavitvi uh, pridobivanja biogoriv iz Alk in rečeno je bilo, da bodo letala prihodnosti uh, letela s pomočjo Alk. To se mi zdi zelo uh, zanimivo. Hkrati uh, pa uh, tukaj tudi ne bi šlo za posredno uh, uporabo zemljišč, torej ne bi šlo za spremembo uh, rabe zemljišč, kajti ne bi potrebovali dodatnih uh, pridelovalnih površin. Uh, Kako dolgo bo torej še trajalo, da bo ta projekt zrel? In eh, zanima me tudi, kdo bo dobil to študijo, kdo bo dobil te informacije in uh, ali ste že potegnili kakšne zaključke iz te eh, študije, ki bodo vplivali tudi na evropsko politiko. Lichtenberger, Iva. Gospa Lichtenberger. Najlepša hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Ta študija se mi zdi zelo pomembna in pa ključnega pomena za celotno razpravo na temo, kako in kje znižati emisije toplogradnih plinov eh, v sektorju prometa. Nekateri rezultati so zares pretresljivi. Velik del biogoriv namreč uvažamo. To uh, ni bil naš cilj. Na stroške uh, teživnega gozda uporabljamo te eh, nove načine pridelovanja biogoriv in to eh, ni nikakor, to nikakor ni bil eh, naš cilj. Eh, poleg tega je tudi krčenje eh, gozdov velik eh, problem. Tudi sama sem bila na predstavitvi na eh, temo uh, biogoriva in ob meni je sedel predstavnik Petro Gasa, uh, torej eh, brazilskega eh, proizvajalca eh, biogoriva. In tam je dejal, da ja, takšne težave eh, povzročate glede proizvodnje biogoriv. Zakaj eh, nam ne poveste, koliko biogoriva pravzaprav potrebujete, pa vam ga bomo zagotovili. In eh, kot vemo, eh, gre to zmeraj na račun eh, deževnega gozda. In zanima me, kako bi lahko to preprečili, kako bi lahko razvili ustrezne strategije, da ne bomo uh, spet izkoriščali nekaj, kar nujno potrebujemo. Pragozdave moramo nujno ohraniti in zanima me tudi, ali obstajajo tudi kakršnikoli pogovori na temo kriterijev za uvoz biogorjev. Mislim, da je razvoj na tem področju predvsej zaskrbljujoč. In sedaj še k drugi točki. Kako visok je delež eh, biogoriv eh, druge generacije v tem trenutku? Kajti, če 50 odstotkov teh biogoriv uvažamo in velika večina prihaja iz eh, palmovega olja, potem mislim, da smo v velikih težavah. To se mi zdi povsem očitno. Zanimajo me tudi drugi podatki, ne gre zgolj za tržno ceno, ki je precej visoka pri uh, biogorivih druge in pa tretje generacije. In pa na otokih, eh, kjer eh, konvencionalna goriva igrajo zelo pomembno vlogo. Vse skupaj je precej problematično. Vse je povezano z eh, tržno ceno. In eh, izguba biomase v eh, deževnem gozdu se pri tem ne odraža ustrezno. Zaradi tega mislim, da imamo tukaj velik problem. Kako visok je torej v tem trenutku delež goril druge generacije? Ta biogoriva so bolj učinkovita. In zanima me, ali se vam ne zdijo ocene za prihodnost eh, nekoliko preveč eh, optimistične za leto 2050? Kaj pa izračun zunanih stroškov te proizvodnje? In še tretja točka. Kaj pa geografska uravnoteženost? koliko biogoriv se proizvaja v Evropi, eh, koliko goriv se proizvaja iz odpadkov, koliko goriv se proizvaja na doslej eh, opuščenih zemliščih in tako naprej. In koliko eh, se jih proizvaja druge po svetu. To bi bilo pomembno tudi za prihodne mehanizme subvencij, o katerih bomo morali še temeljito razmisliti gospa Bilbao. Sí, gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik. Eh, veliko stvari je bilo povedanih, ki nas skrbijo, tudi učinek, ki ga to lahko ima na eh, pridelavo. Eh, zato ne bom ponavljala vprašanj, ki so že bila postavljena. Rada bi pa vprašala naslednje. Ali predvidevate v zaključku poročila tudi analizo učinka, ki bi ga lahko imele različne eh, državne politike na ravni posameznih držav članic Evropske unije. Mm, pred zaključki ste rekli nekaj zelo pomembnega. Eh, in eh, da sekt, namreč, da sektori zahtevajo politike v trdnih okvirih, da bodo lahko razvijali drugo generacijo biogoriv. Eh, verjetno je tako tudi pri tretji generaciji eh, biogoriv za promet. Eh, zato si prizadevamo tukaj v Evropske unije. Mislim, da je to eden od ključnih problemov. Kakšen učinek imajo te zadeve v vsaki posamezni državi, članici? Kako na to vpliva zakonodaja, ki jo posamezne države članice izvajajo? Govorili ste tudi o potrebi po raziskavah. Seveda za napredek potrebujemo raziskave. Govorili ste o obzorju, o NER 300 in drugih programih. Eh, na kakšen način bi po vašem mnenju morale potekati te raziskave? Ali bi morale države članice izhajati iz teh programov? Ali bi morala raziskava obstajati na evropski ravni? Uh, zato da bomo lahko izvajali harmonizirane evropske politike in da se bomo lahko soočili eh, z vsemi problemi, ki ste jih omenili eh, pri učinku na kmetijstvo, na zaposlovanje, na emisije toplogrednih plinov eh, in tako naprej. Kaj mislite, kako bi morali postopati v zvezi s tem? Ena od težav, s katerimi se soočamo, je naslednja ne glede na vse študije, če bodo države izvajale različne politike eh, in se poleg tega še ne soočale s problemom, potem bomo ustvarili zelo velike asimetrije na evropski ravni. In eh, eh, na ta način ne bomo postali na svetu neka vodilna skupnost pri biogorivih tretje generacije ne bomo neka referenčna točka, tudi ko gre za raziskave. Torej, zanima me, kako to direktivo izvajo države članice in kakšen učinek imajo različne zakonodaje, ki se izvajajo v posameznih državah v zvezi s to problematiko. Hvala. Gospod Benjon. Hvala. Zelo zanimiva predstavitev je bila to eh, proizvodna eh, nekega Eh, pridelka oziroma biomase je eh, predvsem zelo draga. Sam sem tudi proizvajalec eh, biomase in vem, da je cena vsaj 70 ali 80 evrov na tono. Tekoča goriva so še posebej težavno področje, za katerega težko najdemo trajnostno rešitev karkoli naredite, eh, eh, torej vse, vse se lahko spremeni. Pred desetimi leti so govorili, da biogoriv ne bi smeli uporabljati za ogrevanje stavb, pa se je to že spremenilo. Eh, nekaj točk se mi je zdelo zelo zanimivih. Omenjali ste stroške za bioetanol iz pšenice in žita, ti so zelo visoki. Eh, sam sem tudi vključen v raziskave v Združenem kraljestvu na tem področju in mi ugotavljamo, da eh, stroški eh, prihranka toplogrednih plinov pri proizvodnji biogoriv iz pšenice so zelo odvisni od uporabljene metodologije. Pri bioetanolu imamo veliko proteinov, torej proteinov, na ta način proizvajamo veliko bolj koncentrirane proteine, kot pa iz uh, uvožene soje, ki prihaja iz brazilskih deževnih gozdov. Če upoštevamo vse uh, te uh, dejavnike, potem na koncu pridemo do veliko boljših rezultatov. Tudi žveplove eh, okside eh, proučujemo pri naših raziskavah. In če dobimo večji pridelek, potem eh, je dejavnik oziroma faktor emisij nižji. Pri eh, najslabšem scenariju pri naših raziskavah eh, zaznavamo eh, to, da se stroški zmanjšujejo. Eh, Eh, zdaj izvajamo tudi strategije eh, prilagajanja. Vemo, kaj eh, proizvaja žveplove okside in njihove emisije. Zato uporabljamo strategije, da bi te emisije zmanjšali. Pri tem pa zmanjšamo tudi oglično sled. Uh, samega pridelka. Torej, veliko se eh, dogaja, veliko raziskav poteka na tem področju in rezultati bi bili pravzaprav lahko veliko boljši. Eh, torej, ne strinjam se povsem s temi eh, stroški, ki ste jih predstavili. Sam sem čakal na prevod, kaj ti stvari so postale zelo, zelo tehnične. Verjamem pa vam, gospod Savama. Zelo kratek bom in upam, da tudi precizen. Upam, da bomo na koncu eh, zagotovili, da ne bomo eh, vseh biogoriv obravnavali kot eh, enako netrajnostna goriva. Sam sem dobil precej optimistične napovedi v nasprotju z določenimi prispevki, ki smo jih slišali tukaj eden od globalnih voditeljev pri naprednih biogorivih, že zdaj napoveduje, da bodo povsem ukinili proizvodno iz eh, palmovega olja v naslednjih desetih letih, torej do leta 2020 eh, eh, ali 2025. Globalni voditelji so razvili tudi novo tehnologijo v zvezi eh, s eh, biogorivi tretje generacije in to je zelo obetavno. Mislim, da se moramo osredotočiti na zmanjševanje emisij CO2 in da si moramo resnično prizadevati za eh, neko trajnostno globalno sliko z upoštevanjem najnovejše tehnologije, ki je že na voljo. Razvoj tehnologije je zelo hiter, ta tehnologija prihaja. Eh, to je stvar petih, desetih, morda petnajstih let in živeli bomo v povsem drugačnem svetu. Mm, kar raziskovalci potrebujejo, pa je neka predvidljiva in eh, stalna, trdna zakonodaja, ki bo spodbujala to da bomo vedno uporabljali najnovejšo tehnologijo. In ko pridemo do nekaterih drugih eh, stvari, bi rad eh, dodal še naslednje. Glede uporabe gozdov, vem, da eh, ne moremo energetskih potreb Evrope rešiti z gozdovi na finskem in švedskem in še v nekaterih drugih državah. ampak eh, v državi, ki jo najbolje poznam, eh, posekamo 70 odstotkov eh, letnega prirastka, 30 odstotkov pa je izgube. O odročnih stvarih se trmasto govori po hodnikih, to je biomasa in pa trajnostni kriterij za biomaso. Uh, Tukaj gre za drugačno uporabo eh, gozdov. Če se bo to zgodilo, bomo imeli eh, še več eh, odpadka. Racionalno moramo storiti največ, kar lahko. In tehnologija, kar se tiče gozdov, je tudi že na voljo. Hvala. Hvala. Gospa Morelli, prosim za odgovore. Hvala za eh, številna vprašanja. To vse kaže, da vas res eh, zanima naša študija. Odgovorila bom najprej na vprašanje o algah. Veliko pričakovanje povezanih eh, s proizvodno biogoriv iz alg in to iz številnih razlogov. Tukaj ni konkurence z uporabo tal, potem Rezultati so zelo dobri. Priče smo bili izjavam, da lahko imamo 45 eh, tisoč litrov na hektar. Eh, torej, tako velika je proizvodna biogoriv iz alg. Alge lahko eh, pomagajo pri proizvodnji oglikovih hidratov in pa eh, beljakovin. Eh, imamo pa tudi druge eh, pridelke, ki jih lahko uporabljamo za krmo. Alge so torej najvrš prihodnost ne samo biogoriv, ampak tudi na številnih drugih trgih. Potekajo številni raziskovalni projekti, nekateri so bolj napredni v naprednejši fazi, ampak na komercialni ravni eh, alg še ne moremo uporabljati. Nekateri projekti pa so vseeno že zelo napredovali. Nekaj problemov eh, bo treba prej rešiti, naprimer pri tehnologiji. Eh, ne moremo imeti alg v nekem eh, odprtem eh, ribniku. Eh, tam jih namreč lahko eh, hitro napadejo zunani elementi. Eh, Eh, torej čistost alg eh, je na ta način oškodovana. Eh, v zaprtih reaktorjih pa lahko alge gojimo, tam so alge zaščitene pred zunanimi bakterijami ali pa katerimi koli zunanimi dejavniki. Torej, Proizvodna tukaj je veliko večja, ampak eh, ti fotoreaktori so zelo dragi. Eh, zato na tem področju potrebujemo še več raziskav, da bomo našli način, kako poceni eh, proizvajati alge, ne da bi bile napadene strani kakšnega zunanjega dejavnika. To je ena stvar. Še ena pozitivna stran pri algah, in to je tudi omenil eh, nekdo od članov, je, da eh, se lahko uporabljajo tudi v letalskem sektorju. Eh, v letalstvu ne moremo uporabljati vseh biogoriv, samo določene tipe, odvisno od posebnosti posameznih biogoriv in Od alg lahko pričakujemo, da eh, jih bomo v prihodnosti lahko uporabljali tudi v letalskem prometu. Težko je napovedati, kdaj bodo alge na voljo tudi na komercialni ravni. Eh, pri drugi generaciji eh, se je zgodilo naslednje. Pred nekaj leti smo bili vsi zelo optimistični, dajali smo preveč optimistične napovedi glede deleža Eh, biogoriv druge generacije in s tem že odgovarjam tudi na eno drugih vprašanj. Zdaj pa je delež druge generacije eh, zelo nizek, manj kot en odstotek predlog eh, politik, ki jih predlaga komisija, je, da se poveča ta delež, da se nek pod cilj dvigne na 2,5 odstotkov do leta 2020. Eh, težko pričakujemo višji delež pri drugi generaciji biogoriv, razen če bo prišlo do zelo močnih spodbud. Kot sem rekla, so stroški proizvodne zelo visoki, eh, tehnologija deluje, biorafinerije eh, deluje oziroma koncept je že precej razvit in je tudi obetaven. Eh, pri tem namreč ne proizvajamo samo biogoriv, ampak eh, tudi veliko kemičnih proizvodov, ki jih lahko uporabimo potem v drugih sektorjih. Mm, torej, surovine so še vedno zelo drage, to je problem. Če eh, želimo biogoriva proizvajati iz slame, je slama sicer zelo poceni, pravzaprav je to nek ostanek. Ampak problem je, da jo je treba zbrati, da jo je treba transportirati v rafinerijo, ki je ponavadi daleč od posameznih pol in eh, na tono je strošek od 60 do 80 evrov, kar je eh, zelo visoko v primerjavi z osnovno ceno. V Braziliji, kjer gradijo obrate in rafinerije, eh, jih gradijo v bližini pol in zato uh, so stroški nizki, torej blizu pol sladkornega trsa in uh, drugih pridelkov zgradijo rafinerije in s tem znižajo stroške. Uh, te pridelke potem uh, po zelo nizkih stroških uh, zažgejo in proizvajajo električno energijo. Uh, Brazilska vlada pa eh, kljub vsemu subvencionira etanol iz sladkornega trsa. Čeprav je proces eh, zelo učinkovit, potem eh, etanol, čeprav je proces zelo učinkovit, etanol iz sladkornega trsa še vedno stane več kot druga biogoriva. Mm, taka je torej situacija v tem trenutku razprave potekajo eh, in pričakujemo lahko hitrejši razvoj, kajti politike so zdaj usmerjene eh, v to smer. Če bomo imeli nek eh, trden okvir, potem bodo proizvajalci dobili spodbudo, da pospešijo ta proces. Sama sem razložila, kateri so še problemi strošek povezan z encimi je tudi eh, zelo visok, ti pa so potrebni za proizvodno eh, sladkorja in etanola. Zato si moramo resnično prizadevati v smeri znižanja stroškov. Uvoz, še nekaj o tem. Zdaj uvažamo, oziroma leta 2012 smo uvozili približno 21-22 odstotkov biodizla in tudi 21 ali 22 odstotkov eh, etanola oziroma surovin za etanol. Notranje proizvedemo veliko biodizla iz oljčne repice, poleg tega pa uvažamo veliko palmovega olja, eh, da nadomestimo eh, olje iz oljčne repice. Še vedno smo odvisni od trgovinskih tokov in pa uvoza pri obeh surovinah. Druga generacija izhaja iz eh, odpadkov. Eh, ti so proizvedeni lokalno, tako da jih ni treba uvažati. Eh, Naprimer pri gozdu pa veliko žaganja uvozimo iz Severne Amerike. Ampak tega ne delamo v transportnem sektorju, ampak predvsem za ogrevanje in elektriko. To je tudi surovina, zato sem to hotela omeniti. Eh, do tega žaganja pride eh, eh, iz ostankov pri gozdni industriji v Severni Ameriki. oziroma v jugozahodnem delu ZDA, pa velik del žaganja oziroma teh ostankov dobijo iz hlodov in ne samo uh, iz odpadnega materijala. In potem to uporabljajo tudi v prometu, ne samo za ogrevanje. Evropski politični okvir eh, je zelo jasen eh, glede tega. Obe direktivi pravita, da ne smemo uporabljati biogoriv, ki prihajajo iz šotnih zemlišč in gozdov, v evropski zakonodaji so ta zemlišča torej zaščitena, torej problem ni v samih biogorivih, kajti ne proizvajamo jih eh, s krčenjem gozdov, ampak do problema pride eh, pri posrednji rabi tal. Tukaj imamo trajnostne kriterije, ki so zelo natančni in jasni v okviru evropskih politik. Ampak eh, ta okvir tega ne pokriva nova politika eh, pa pokriva tudi to področje. Torej, želimo iti naprej, želimo oblikovati nove politike, kjer bomo zmanjšali tudi ostanke pri prvi generaciji. Ampak treba je upoštevati tudi eh, posredno spremembo rabe tal. Ko je bila politika eh, predlagana leta 2008, je bilo to že upoštevano v teoriji. Torej, eh, eh, s tem se preprečuje krčenje gozdov. Ehm, potem še nekaj o kolobarjenju. Mislim, da je tukaj predcenjena ocena učinkov kolobarjenja. Če upoštevamo statistike organizacije FAO, ki so verjetno eh, najbolj zanesljiv vir podatkov, moramo pa tudi vedeti, da eh, pri FAO eh, upoštevajo kot zemljo za kolobarjenje tudi pašnike, čeprav pašniki to niso. Potem uh, kot uh, um, zemljo za kolobarjenje uh, upoštevajo tudi uh, travnata zemlišča za uh, proizvodno sena in uh, v ZDA uh, je tega tudi precej. Opuščena zemlja ali zemlja za kolobarjenje ima manjši eh, donos eh, kot eh, druga zemlišča. Torej, to področje je bilo precenjeno. Potem Združeno kraljestvo in primerjava stroškov. Da, strinjam se, ampak morate vedeti, da je v Združenem kraljestvu proizvodna žita zelo visoka. Eh, in da imate tudi dobro razvite raziskave. Eh, mi pa smo upoštevali neko evropsko povprečje in zato so pri vas rezultati boljši. Upam, da sem eh, pokrila vsa vprašanja. Želel sem dodati še nekaj o raziskavah. Zavedamo se, da so raziskave vse hitrejše, tehnologija napreduje in da za tretjo generacijo moramo imeti integrirane rešitve podpreti je treba tudi razvoj tehnologije in to je eh, duh, v katerem je nastal eh, projekt obzorje 2020. Eh, želimo si integriranih rešitev po posameznih državah članicah. Države članice morajo skupaj izvajati raziskave, oblikovati načrte in upoštevati trge. ne gre samo za to, da je treba izvajati eh, vedno nove raziskave, ampak jih je treba tudi uveljaviti v praksi. In predlog uh, uh, za obzorje 2020 se bo ukvarjal tudi z rešitvami uh, po uh, sklopih držav članic oziroma v sodelovanju med državami članicami, ne samo po posameznih državah članicah. Hvala. Uh, zelo strastni ste glede te teme. E, Gezine, zelo na kratko, e, kaj ti moramo iti naprej. Nisem dobila odgovora e, na svoje vprašanje, kdo bo dobil to študijo ali bo dobil študijo tudi svet in pa kako bodo rezultati vplivali na evropske politike. Morda lahko odgovorite še na to. Študija bo objavljena takrat, ko bo dokončana. Zdaj je še v neki umestni fazi. In ko bo objavljena, jo bo gotovo videl tudi svet. E, saj ne obstajajo skrivnosti za svet. Bo tudi svet dobil študijo, kaj ne? E, to je še vedno proces e, v postopku, torej proces, ki poteka. E, Eh, sodelujemo tudi z drugimi eh, generalnimi direktorati v komisiji in eh, še vedno smo odprti tudi za prispevke. Ena stvar, ki si se jo danes naučila, Gezine, je, da se seno pridobiva na zemlji za kolobarjenje, ampak to velja predvsem za zeda. Najlepša hvala za to predstavitev mi pa bomo šli naprej. V odboru se že vsi veselimo tega poročila, eh, ko bo dokončano. Naslednje pa je poročilo o uporabi sistema za upravljanje železniškega prometa v Evropski uniji RTMS. Gospod eh, Vink eh, naj bi prišel, kajti on je koordinator za ta projekt, ampak eh, gospoda Vinka danes ni z nami, nažalost. Eh, prišel pa je gospod Omidi, ki nam bo predstavil to temo, zakaj eh, ta projekt, ki je tako pomemben za nas, zakaj tako počasi poteka. Izvolite. Če, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Najprej se upravičujem v imenu Karla Vinka, ki danes nažalost ni mogel priti na sejo tega odbora, vendar pa je seveda pripravljen na nadaljne sodelovanje, pripravljen se je o tej temi še naprej pogovarjati z vami. V veliko čas nam je, da imamo priložnost, da povemo nekaj besed eh, o Eh, poročilo na temo ERTMS, eh, torej na temo Evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa. Gre za nadaljn razvoj orodi za okrepitev tega sistema v Evropi. Ta sistem mora dozoreti in eh, pomagali ste nam eh, pri eh, vseh potrebnih korakih, ki so bili potrebni za evropsko eh, usklajevanje in za to, da bi ta sistem postal eden izmed ključnih sistemov v 21. stoletju. Poleg tega ste nam pomagali izvesti načrt za izvajanje Evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa. In uh, to pomeni, da bi bile vse ključne povezave opremljene z eh, tem eh, sistemom. Pomagali ste nam formalizirati uh, koridorje ERTMS in uh, tudi koridorje za uh, prevoz tovora, kjer se nam zdi ta sistem še kako pomemben. Poleg tega ste nam pomagali utrditi in nadgraditi evropsko finančno podporo, ki mora biti na voljo za izvajanje tega sistema in eh, skupaj z nami se tudi borite za to, eh, da bi Evropska železniška agencija dobila dodatne pristojnosti in eh, da bi tako lahko izvajala sistem ERTMS povsod po Evropi. Ta sistem je zelo pomemben tudi eh, zaradi enotnega evropskega železniškega prostora ERTMS eh, predstavlja interoperabilnost, to je eh, ključno urodje za dosego interoperabilnosti, hkrati pa je to tudi ključni element za okrepitev varnosti celotnega železniškega omrežja. V poročilu smo predstavili pozitivno mnenje najbolj pozitivna točka je, da smo zagotavo prišli do točke, eh, ko več poti nazaj ni. Z vami se želimo še pogovarjati o določenih instrumentih, ki smo jih predlagali v okviru tega sistema menimo, eh, da je razdrobljenost eh, znotraj tega sistema eh, še zmeraj prevelika. Predsednik je že omenil nekaj ključnih povezav, kjer prihaja do zamud pri uvajanju tega sistema. Poudariti pa moramo, da IRTMS e ne predstavlja le evropskega standarda, ampak predstavlja tudi mednarodni standard za interoperabilnost in pa varnost železniških omrežij. V Evropski uniji eh, imamo od danes 20 držav članic, ki ta sistem aktivno uporabljajo in izven Evropske unije je 36 držav eh, po eh, svetu, ki ravno tako uporabljajo ta sistem. Torej, Mislim, da to kaže tudi na industrijski pomen tega sistema. To so namreč evropska podjetja, eh, ki sistem uporabljajo v Evropi, pa tudi izven meja Evrope. Sprijeti so bili ukrepi za boj eh, zoper eh, razdrobljenost pri uporabi eh, tega sistema potrebno bo izkoristiti eh, mandat, ki ste ga ponovno dali koordinatorju eh, Karlu Vinku. Potrebno je namreč poskrbeti za optimizacijo uporabe eh, tega sistema, tako bomo v prvi vrsti naslovili problem oskih grl. Ko se bo sistem uporabljal, mora biti uporaba preprosta in eh, ne sme biti nobenih težav. Poleg tega pa bomo uporabili tudi pogojevanje, ki eh, ga zagotavljajo nova finančna orodja in to je ponovno vidik, ki ste ga vi eh, močno zagovarjali. Kadarkoli uporabljamo evropska sredstva v raziskavah ali pa v okviru eh, regionalnih skladov, kadarkoli gre torej za finančno podporo projektom ERTMS, je potrebno zagotoviti, da so ti eh, projekti ustrezno pripravljeni, kar zadeva tehnične specifikacije in pa kar zadeva naše načrte glede opreme posameznih prog za tem sistemom. Velik korak naprej pa bomo morali narediti na področju tehničnih specifikacij. Slika, ki smo jo orisali v poročilu, kaže tako uh, geografsko uh, porazdeljenost, uh, ki še zmeraj ni ustrezna, poleg tega uh, pa tudi razhajanja, kar zadeva tehnične specifikacije. Zato tudi ni nobenega razloga, uh, da ne bi predlagali uh, rešitev. Kajti, če so tehnične specifikacije tako zelo raznolike, potem eh, ne moremo doseči našega glavnega cilja in ta cilj je seveda interoperabilnost. Pri tem tesno sodelujemo z Evropsko železniško agencijo, tako da bi do junija letos imeli eh, tehnične specifikacije, ki bi jih potem lahko pričeli tudi izvajati. Na ta način bomo lahko pritisnili tako na industrijo, kakor tudi na nacionalne organe. Tako eh, pa se bomo lahko osredotočili na eh, glavni element tega sistema. Potrebno je razlikovati tudi med eh, ključnim delom sistema in pa med dobrodošljimi dodatnimi elementi, ki jih je moč uvesti kasneje in pod pogojem, da so ti elementi interoperabilni. Kar zadeva izvajanje sistema, moramo odgovoriti eh, tudi na vprašanje gospodarnosti tega eh, modela. Imamo zelo veliko eh, schem javnega financiranja in zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za privlačnost izvajanja sistema za upravljanje železniškega prometa. Torej, kot sem dejal, v prvi vrsti se želimo osredotočiti na oska grla. Mislim, da vam je Karl Wink to že povedal, ko je predstavil zadnje poročilo. Če bomo našli rešitev za deset eh, čezmejnih eh, prog, potem eh, bomo s tem naslovili 80 odstotkov trenutnega projekta. Torej, mislim, da je to dobra pobuda da se zares osredotočimo na teh 10 do 15 čezmejnih povezav. Drugič. Uporabiti moramo eh, nove finančne instrumente in sicer eh, na kar najboljši možni način. V prvi vrsti je potrebno eh, pomagati operaterjem, da opremijo proge, za katere so odgovorni, eh, torej eh, potrebno jim omogočiti ugodnejša posojila za nakup eh, ustrezne opreme. Poleg tega pa je tukaj še deregularizacija, namreč izvajamo študijo o vplivu. In sicer eh, gre za uspodbude, ki jih želimo zagotoviti za uporabo sistema ERTMS. Vzpostaviti pa želimo eh, tudi eh, skupino za izvajanje tega sistema. Tukaj eh, gre za skupino menedžerjev, najbrž pod nadzorom Evropske železniške agencije. In ta skupina bi lahko eh, zagotavljala podporo tako nacionalnim pristojnim organom, Eh, kakor tudi upraviteljem eh, železniških omrežij. Najlepša hvala. Gospod Grož, gospod Majsner in gospod predsednik, nažalost, ni vključil mikrofona, zato ga tolmači in slišimo. Mr. Lichtenberg is a coordinator. Mrs. Tickow. Okay. Can you try and be as Lahko poskušate biti kar se da kratki. Vem, da želite nasloviti kaj čim več vprašanj eh, gospodu Lundja, ampak prosim, da ste eh, kar se da kratki in konstruktivni. Gospod Groš, najlepša hvala. Hvala lepa tudi za informacije, ki smo jih eh, dobili. Naj najprej povem, da je ta parlament, čeprav posebej pa ta odbor, zmeraj eh, podpiral to pobudo, vendar pa smo bili zmeraj tudi precej eh, zaskrbljeni. Karl Vink eh, se je s to našo zaskrbljenostjo strinjal, zagotovo nima lahke naloge. Pred dvema letoma smo imeli sejo z nemško železnico in Takrat so nam dejali, prosim, eh, ne uvajajte vsako leto novega sistema in ne skušajte s, tema, s tem doseči stabilnosti. Poskrbite za eh, dosleden sistem. Ali imamo sedaj takšen eh, dosleden sistem? Ali so različni sistemi usklajeni ali ne? In to je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na memorandum o razumevanju ta je bil podpisan in Evropska komisija je eh, zmeraj izpostavljala eh, pozitivne eh, elemente, ampak mislim, da tudi tukaj obstaja nekaj pomankljivosti, predvsem v državah članicah. Kakšna je povezava med tem sistemom in sistemom za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu? In še tretje vprašanje. To je vprašanje, ki se nanaša na to, kar je v določenih državah eh, članicah bilo že eh, izvedeno. Gre za sporočilo glede G2, G3, G4. Nisem imel časa, da bi prebral eh, študijo, ki ste nam jo predložili, ampak mogoče bi lahko na kratko odgovorili na ta tri vprašanja. Gospa Majsner, ja, hvala lepa. Sama sem lahko čisto kratka, kaj ti. Eh, večino bom prepustila naši izvedenki za interoperabilnost, gospe Bilbao. Eh, v Nemčiji smo imeli težave predvsem na Bavarskem, kajti Avstrici so bili zelo predni, opravili so svojo domačo nalogo, mi pa ne. Ali eh, je tukaj že prišlo do kakšnega napredka? Gospa Lichtenberg. Ja. Rada bi se navezala na vprašanje gospoda Groša, kajti to je vprašanje, ki je v tem eh, kontekstu osrednjega pomena. Razmisliti moramo o različnih eh, oblikah eh, izvajanja tega sistema. Če bomo uvajali različne oblike, potem bo to povzročilo težave za sistem kot takšen. Torej, če še nismo izvedli G2, sedaj pa že imamo G3, G4, se lahko znajdemo v velikih težavah. Namreč eh, s tem bomo dali določenim železniškim podjetjem eh, možnost, da eh, ponovno uvedejo diskriminacijo. Kako lahko to preprečemo? Zanima me eh, tudi, eh, zakaj eh, je tako počasen napredek. Poleg tega pa je gospod Groš že izpostavil kritične točke pri izvajanju sistema ERTMS. To je zame zelo pomemben projekt, vendar pa imamo z njim velike težave. recimo v avstrijskem delu Alp, eh, kjer je sistem eh, že uveden, ampak eh, številni zasebniki ga niso uvedli in sedaj ne vozijo oziroma ne uporabljajo tunela ERTMS, ampak že prej obstoječe proge in tako se situacija za državljane pravzaprav sploh ni izboljšala. Namreč uporaba teh eh, prej obstoječih prog pa je mogoča le zaradi tega, ker eh, določeni posamezniki niso uvedli tega sistema, novega sistema. In zato tega novega sistema tudi ne moremo eh, uporabljati. Zaradi tega, ker pač. smo prišli do določene točke in eh, od tam naprej sistem več ni razvit in zato tudi državljani nimajo nobenih prednosti zaradi tega sistema. Gre zato, da smo pravzaprav zgradili neko dodatno infrastrukturo, eh, ki izgleda moderno, ki naj bi zmanjšala hrup in tako naprej. Če pa te strukture ne moremo uporabljati, potem eh, se moramo vprašati, kakšen smisel sploh ima, če prihaja do zaostankov pri financiranju in pri izvajanju. Zanima me, kako nameravate to rešiti. Privrčevamo nekaj časa in se odreka svojemu prispevku. Gospa Bilba. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila za vse razlage, ki ste nam jih podali. Eh, bolj podrobno bomo to poročilo še analizirali, ampak pred kratkim smo potrdili poročilo interoperabilnosti. Eh, to je eh, poročilo iz tehničnega stebra svežna o železniškem prometu. Težko je bilo doseči dogovor, ampak. Eh, potem smo dosegli dogovor, da bo ERA odgovorna eh, za ta sistem ERTMS, posvetovala pa se bo z nacionalnimi agencijami. Zdi se, da se v svetu ne strinjajo preveč s tem stališčem. Mm. Povedali ste nam tudi določene pozitivne eh, vidike in med njimi ste omenili tudi pomemben problem in sicer neenoten razvoj. In to je povezano s tem, da eh, nacionalne agencije svobodno delujejo. Poročilo interoperabilnosti eh, želi to popraviti, če svet ne bo dosegal stališča, ki bo v skladu s prejetim poročilom v parlamentu. Eh, ali mislite, da bo, bomo lahko rešili probleme in izvedli predloge, eh, ki imajo zelo dober namen? Eh, to so predlogi komisije. Potem pa še nekaj. Omenili ste, da je RTMS model, ki ga že posnema 36 držav po svetu. To je pozitivno kaj ti pomeni, da kot evropejci mi imamo možnost razvijati modele, ki jih bodo uporabljali tudi v svetu. Moje vprašanje pa je naslednje. Katerega od modelov uporabljajo še drugod po svetu? Eh, kolikor vemo, ni enotnega sistema e RTSM. Sama sem iz Baskije, ampak v Španiji imamo zelo širok, obsežen razvoj RTMS, ki ni vedno v skladu z drugimi sistemi. Poleg tega govorimo o povišanih stroških, eh, ki jih predpostavlja ta razvoj. Kaj bomo naredili eh, s tem problemom, kako ga bomo rešili in kateri je tisti evropski model, ki smo ga izvozili v svet. Po drugi strani me zanima tudi, eh, kakšni so stroški, Eh, tega, da vsaka nacionalna agencija eh, lahko dela, kar želi. Ali mislite, da evropski koordinator eh, s pristojnostmi, ki smo mu jih dali, da bo sposoben upravljati to situacijo in jo voditi, če države članice ne bodo sprejele, da bo ta projekt koordinirala Evropska agencija? Mislim, da je to problem, s katerim se soočamo v tem trenutku. Tehnična vprašanja lahko rešimo, gospodarska vprašanja, če obstaja politična volja, tudi lahko rešimo. Ampak ali imamo to politično voljo, da bi imeli enoten evropski sistem? Zakaj eh, države nočejo podeliti te pristojnosti Evropske agenciji? To je gotovo političen problem, eh, to ni tehničen problem. Moje vprašanje je. Eh, je naslednje, če je stališče tako, ali mislite, da bodo lahko sprejeti vsi predlogi, ki ste jih podali tukaj? Kar se mene tiče, bom eh, še vedno zagovarjala to, kar smo sprejeli tukaj v parlamentu. Menimo, da je to edini način, kako se lahko soočimo z izzivi in kako lahko razvijemo verodostojen in zanesljiv evropski model eh, v svetu. To je tisto, kar me resnično skrbi. Še enkrat naj povem, politični problemi, eh, zelo oska eh, vizija oziroma ozek pogled, da vsaka država želi zaščititi samo eh, svoj vidik, nam povzroča to, da izgubljamo svoj vpliv v svetu. Hvala. Hvala lepa, gospod Benjen. Omenili ste težave na določenih območjih, kjer eh, so težave eh, z uporabnostjo tega sistema. Zanima me, ali imate kakršne koli ocene glede količine prometa, ki bi bil potreben na teh povezavah, da eh, bi bile eh, te dobičkonosne? Kaj pa tiste eh, povezave, ki niso dobičkonosne, ali imate kakšne predloge glede tega? Gospa Tikao. Hvala lepa. Gospod predsednik. Imam sledeče vprašanje. Vemo, da v trenutni zakonodaji, ki jo imamo v okviru železniškega svežnja, da smo predvideli tudi instrumente za dostop do železniškega omrežja. V primeru, da bi eh, bili vlake upremljeni z sistemom ERTMS, ali imate kakšne informacije glede investicij, ki so jih države članice izvedle na tem področju? da bi eh, omogočile lažji dostop eh, do eh, sistema IRTMS. E In eh, še komponenta ETCS, ki uh, omogoča zaznavo uh, pretirane hitrosti uh, posameznega uh, vlaka. Uh, temu bi se potem lahko izognili, recimo v Španiji, če bi uh, imeli ta sistem. Ali bi lahko kaj več torej povedali o tem uh, elementu? Dobro. Gospod Nidi, še eno vprašanje imam glede četrtega železniškega svešnja. In sicer, če namerava komisija prepričati tudi italijansko predsedstvo, da eh, bi poskrbeli za napredek eh, na področju eh, tehničnih specifikacij. Nekateri poslanci so govorili o 3.2, 3.3 in 3.4 scenarijih in to me vodi k specifičnemu vprašanju. Namreč specifični postopki še niso pripravljeni različica 3.3 bo obravnavana pred odborom junija. Torej, različico 3.3 eh, eh, eh, bomo predstavili Evropski železniški agenciji konec junija. Pripravljamo pa že različico 3.4, ki pa še ni tako daleč, da bi lahko predstavili Evropski železniški agenciji. Ampak potrebujemo neko stabilno obdobje uporabe določene različice, preden pripravimo novo različico. Kajti testiranje je pri tem seveda ključnega pomena. In naj nadaljujem še s tem, kar je povedala gospa Bilbao glede držav članic, ki so precej nerodne pri izvajanju tega sistema. In mislim, da ima gospa Bilbao prav. To nima nobenega upravka z tehničnimi zahtevami ali pa z eh, železniškimi problemi, gre bolj za politične težave. Moramo se vprašati, zakaj dolo, dovoljujemo državam članicam, da odstopajo od zastavljenih norm, kadarkoli pač to želijo. Ali bomo imeli evropski sistem ali pa ga ne bomo imeli. In če ga ne bomo imeli, dobro, pozabimo na njega in se vrnimo na začetek. Če pa bomo imeli evropski sistem, potem poskrbimo za enoten evropski sistem, ne pa da si vsaka država članica ta sistem prilagodi tako, kot si ga pač želi. In še dve tehnični vprašanji, ne vem, ali boste lahko na njih odgovorili. Zakaj so povezave med sistemom IRTMS e in pa med eh, drugimi eh, sistemi. Zakaj te povezave niso vključene v eh, CCS? To se mi zdi uh, povsem nerazumljivo. In še drugo vprašanje. Zakaj? lahko ta sistem ERTMS določenega proizvajalca, ki je ugrajen eh, v posamezen vlak in tega vprašanja se še spomnim, z sistemom ERTMS drugega proizvajalca, ki je ugrajen na progi. To se mi zdi povsem nerazumljivo. Tako, beseda je vaša. But, uh, <laughs> yeah, very well. Uh... Yeah. Ja. Mislim, da ste zelo dobro izpostavili glavna dva problema, namreč eh, tehnični problem in pa eh, problem dobičkonosnosti v posameznih državah članicah. Kar zadeva tehnični problem, mislim, da ste zelo dobro izpostavili zaplestenost celotnega eh, problema. Patricija vsak dan eh, sodeluje z Evropsko železniško agencijo in naša glavna prednostna naloga sedaj je, da določimo tehnične specifikacije. Kaj ti, če bomo nadaljevali z tem eh, sistemom, v katerem imamo vsakih nekaj mesecev nove tehnične zahteve, potem eh, ne bomo prišli nikamor. Ne bomo dosegli nobenega napredka. Torej, glavni odgovor je četrti železniški svežen. Ta svežen ste v parlamentu podprli, vendar ga nažalost ni podprl svet. Veselimo se že pogajanj v prihodnosti med obima zakonodajalcema kjer se boste ponovno soočili z tem vprašanjem. Evropska železniška agencija mora biti ne le odgovorna za certifikacijo eh, vlakov, eh, lokomotiv, ampak tudi za certifikacijo eh, prok, eh, železniških prok v Evropi in zaradi tega menimo, da mora biti Evropska železniška agencija odgovorna za sistem ERTMS in to je ključni element eh, za uspeh tega sistema. No, če to pustimo ob strani, pa se ukvarjamo tudi z drugimi pristojnostmi Evropske železniške agencije. Prosili smo, da bi bila agencija veliko bolj eh, stroga kot v preteklosti in eh, upamo, da bo odbar junija sprejel tehnične specifikacije glede na različico 3.3. To ne pomeni, da ne bomo omogočili dodatnega napredka, dodatne nadgradnje tega sistema in zato je še sedaj govora o različici 3.4, 3.5 in tako naprej. Seveda moramo uspodbujati eh, proizvajalce, da izboljšujejo sistem, ampak ob zagotovilu, da je spoštovana skladnost z že obstoječo različico. Vse, vsi novi elementi morajo biti torej skladni z različico 3.3. In zato eh, moramo v prvi vrsti ustrezno nadzirati industrijo. Mislim, da je tukaj prišlo do zelo pomembnega premika. Opisali ste nekaj eh, težav eh, z opremo, ki eh, naj bi bila zaščitena eh, na določenih področjih. Prišlo je torej do določenega protekcionizma znotraj sistema. Eh, Sedaj moramo poskrbeti, da uh, bomo uh, imeli evropski sistem, uh, ki bo tudi odprt za vse. Industrija ustraja pri elementu interoperabilnosti. Prišlo je torej do pomembnega premika na tem področju in disciplina eh, na strani proizvajalcev in tudi upraviteljev železniških omrežij je že precej večja. Sedaj eh, pa moramo ukrepiti še nalogo organov, nacionalnih organov za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu. Nimamo še četrtega svežnja in eh, skupaj z koordinatorjem za Evropsko železniško agencijo eh, jih eh, lahko opozorimo na to, kako zelo pomembno je določanje evropskih tehničnih specifikacij, ki jih je potem potrebno dosledno spoštovati. Če pride do izboljšav v prihodnosti, pa morajo biti te skladne z že obstoječim sistemom. Prepričani smo, da bo to delovalo. Investicije na različnih koncih Evrope ne bodo imele nobenega smisla, če bo sistem še naprej razdrobljen. Potem pa je tukaj še vprašanje komunikacije. Zelo resno jemljemo težave na določenih delih železniškega omrežja prihaja do interferenc eh, zaradi telekomunikacijskih omrežij. To ni neka velika težava, gre zgolj za nadzor nad eh, operaterji telekomunikacijskega sistema, ki morajo spoštovati zgornjo mejo. In to je vse. O tem se bomo pogovarjali s kolegi, ki so odgovorni za uh, eh, spektr, uh, eh, za uh, telekomunikacije in tako naprej. In z njimi smo že v stiku. Omenili ste tudi sistem ERTMS in pa povezavo z novimi telekomunikacijskimi sistemi 3G, 4G in tako naprej. To bomo storili, ampak prosim, uh, ne začenjamo z tem sedaj, kajti to bo ponovni izgovor eh, za neuvedbo eh, evropskih tehničnih specifikacij. Torej, gremo korak za korakom in eh, nadgrajujemo sistem kasneje. Trenutno pa moramo poskrbeti za uvedbo enotnega sistema. Seveda bomo morali nadgraditi sistem e RTMS glede na 3G, 4G in tako naprej, ampak Trenutno delujemo na osnovi obstoječe telekomunikacijske tehnologije. Izpostavili ste težavno situacijo v Nemčiji in drugi. V veliki večini držav si zelo močno prizadevajo. Nemško vprašanje je bilo rešeno. In mislim, da je to eden izmed največjih dosežkov Karla Vinka lansko leto. Vsi v Nemčiji, tudi Bavarci, morajo uvesti sistem ERTMS skupaj z prednostnimi nalogami, ki so bile določene za eh, koridorje ERTMS in druge koridorje. Eh, v Združenem kraljestvu smo imeli včeraj eh, odličen nov primer. Združeno kraljestvo je včeraj napovedalo, da bodo ta sistem uporabljali na celotnem ozemlju imamo še en problem v osrčju Evrope. Z tem problemom se ukvarjamo in upamo, da bomo v kratkem lahko povezali vse manjkajoče, eh, manjkajoče povezave na obmejnih področjih. Sedaj pa še države članice in pa infrastruktura oziroma podjetja, ki zagotavljajo infrastrukturo in eh, ki morajo zagotoviti tudi ustrezna ulaganja. Trenutno nimamo nobenih drugih instrumentov, eh, s katerimi bi jih lahko eh, prepričali o koristnosti tega sistema. Prepričujemo jih le z dobrimi argumenti, da je dobro zamenjati zastarelo tehnologijo, da lahko za tem novim sistemom veliko privrčujejo in tako naprej. Poleg tega pa moramo bolj osredotočeno uporabiti evropsko finančno pomoč, res na tistih področjih, kjer jo uh, dejansko potrebujemo danes eh, nimam eh, podatkov glede eh, modulacije pristojbin za dostop, eh, ampak eh, v prenovljenem eh, predlogu eh, te številke že imamo in upam, da eh, bomo imeli osnutek eh, na voljo še letos. to bi bil dober dokaz eh, za eh, upravljalce infrastrukture, da eh, lahko sistem RTMS prinese tudi dobiček, da ne predstavlja le dodatnega stroška. Kar zadeva številke, mislim, da imamo dobro zarisan zemljevid Evrope. Tam lahko jasno vidite tudi, kje povezav še ni kje obstajajo vrzeli v tem sistemu. Nimamo tudi natančnih napovedi za prihodnost, kajti vse skupaj je odvisno od dejanskega prometa in pa od potencijalnega prometa na uh, teh progah oziroma v okviru tega sistema. Malo bom izkoristil svoj položaj. Ampak ne vem, ali ste odgovorili uh, na vprašanje o povezavi med uh, sistemom ERTMS in drugimi uh, železniškimi uh, sistemi. Uh, kaj ti eh, dokumenti niso pripravljeni, eh, kar zadeva eh, standardizacijo, odbor še ni sprejel eh, odločitve. In eh, tukaj gre za povezavo različnih sistemov, kot eh, recimo povezavo sistema ERTMS in sistema eh, zasilnih zavar. Mislim, da so te povezave ključne, kaj se dogaja na tem področju. Ja, to je vprašanje, s katerim se ukvarjamo. To je vprašanje, ki ga zelo resno jemlje tudi agencija, ampak po mojem mnenju je potrebno tehnične vidike sistema ERTMS poenostaviti. Kajti, če bomo zahtevali več in več, se bo situacija samo še zapletla in prišlo bo do dodatnih zamud in zaostankov in eh, ne bomo imeli evropskih specifikacij. Evropske specifikacije, tehnične specifikacije želim do junija, potem, potem pa eh, lahko agencija uporablja svoje vere eh, za. Eh, dosego zadovoljivega rezultata glede vprašanja, ki ste ga sami izpostavili in to vprašanje je zares pomembno. Kajti sistem ERTMS je bil zasnovan v nekakšnem uh, vakumu, kar uh, seveda ni pravilno. Uh, ta sistem bi moral biti razvit uh, v sporedno z uh, drugimi sistemi, ampak pozavimo sedaj na to in se osredotočimo na ključen vidik uh, sistema v tem trenutku in to so tehnične zahteve. Ko bomo imeli te tehnične uh, zahteve natančno določene, potem pa se lahko prilagajamo novim telekomunikacijskim sistemom in tako naprej in tako naprej. Dobro. Kolikor jaz razumem, eh, smo se glede standardizacije dogovorili, dokumenti so pripravljeni, memorandum o razumevanju je eh, bil že sprejet, torej ne vem, ali imamo tukaj rešitev težave, ali je res sedaj to naš prednostni cilj. Gospod predsednik, ja, standardizacijo smo sprejeli, dogovor je bil sprejet, ampak želim, da najprej spremljamo evropske specifikacije za tehnično področje, potem pa sem se pripravljen odgovarjati, odgovarjati z nadaljno nadgradnjo tega sistema z izboljšavami. Sedaj imamo tehnične standarde, ampak če teh standardov ne bomo izvedli, potem bo prišlo do dodatne zamude pri evropskih specifikacijah in tega si nikakor ne želim. Gospa Lichtenberga. Samo ena pripomba. Niste zares eh, odgovorili na moje vprašanje glede eh, severo-južne povezave. Nekatera državna podjetja namreč izvajajo zahteve glede uh, lokomotiv in uh, druga zasebna podjetja uh, teh uh, načel ne uporabljajo. Torej prihaja do razhajanja in uh, to je enostavno absurdno. Zakaj uh, ni ustreznega pritiska v tej smeri? Torej, vsako, vsak projekt nekega državnega projekta pravzaprav nima smisla, če je eh, potem sistem neuporaben zaradi tega, ker določena zasebna podjetja sistema ne izvajajo. To eh, so vprašanja, s katerimi se bomo morali bolj osredotočeno ukvarjati, kajti v nasprotnem primeru eh, bo zmanjkalo tudi motivacije za eh, uporabo tega sistema recimo eh, na območju eh, Dunaja eh, in na stičišču treh držav smo sicer uspeli razmeroma dobro uvesti ta sistem, ampak kaj lahko storimo, če se ta sistem ne uporablja zaradi tega, ker na določenih podeželskih območjih zasebniki tega sistema ne želijo uvesti, ker ga pač ne želijo uvesti. Nimam še četrtega železniškega svežnja, torej ne morem jih privesti pred sodišče. Kaj lahko storimo, kar lahko stori Karl Vink, je, da prepričamo Evropske nacionalne agencije za varnost, da zahtevajo več discipline od eh, tako javnih, kako tudi zasebnih podjetij in da ne zagotavljajo financirana za tista eh, podjetja, ki Eh, pravil ne spoštujejo. Ampak mi trenutno ne moremo storiti ničesar, kajti nimamo ustreznega urodja za to. Najlepša hvala. To je zelo tehnična zadeva, eh, ki pa nas tudi zelo močno zanima. In eh, zmeraj smo nekoliko obupani, kajti namesto, da bi prišlo do napredka, se nam zdi, da stojimo na mestu. In eh, zato vem, da so posamezni poslanci že precej obupani, ampak vseeno hvala lepa za to poročilo in pozdravite eh, gospoda Vinka. Zaželite mu vso srečo pri njegovem poskusu, da dosežen napredek na področju železniškega prometa. Z nami so tudi obiskovalci iz eh, volilnega okrožja gospeti Kao. Eh, prisrčno jih pozdravljam, čeprav so prišli čisto na koncu seje. Eh, nimam nobenih točk pod točko razno. Naslednja seja, pa bo zadnja seja v okviru tega sklica in sicer v četrtek 10. aprila ob 9 in sicer v dvorani Jan 6Q2, eh, kajti eh, želijo, da bi se kar čim bolj sprehodili eh, pred našo zadnjo sejo. Torej Jan 6Q2. 10. aprila ob 9. Zahvaljujem se tolmačem in vsem za udeležbo. S tem je seja zaključena.